objavljena bo v zapisniku današnje seje. V sredo bom eh, skupaj z predsednikom eh, sveta podpisal pet zakonodajnih aktov, sprejetih eh, v skladu z običajnim zakonodajnim postopkom. Tudi ti zakonodajni